glasovali pa bomo jutri. Na dnevnem redu eh, je sedaj še naša zadnja točka in to so enominutni govori v skladu s 63. členom poslovnika. Začel bo gospod Rola. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Caterpillar se je odločil, da bo zaprl svoje podjetje v eh, Belgiji. 3000 eh, eh, delovnih mest je bilo iz tem izgubljenih, 6000 jih je še na kocki. To močno vpliva na zaposlane, zaposlene, pa tudi na lokalno, regionalno in nacionalno politiko. Leta 2013 je podjetje Caterpillar Eh, že odpustilo 1200 zaposlenih. Podjetje se je odločilo za številne koncesije. Imajo ameriško vodstvo, ki nima niti toliko poguma, da bi obrazložilo eh, svoje poteze. Poleg tega pa tudi niso pripravljeni na eh, dialog z zaposlenimi. Zaradi tega moramo vzpostaviti ambiciozno industrijsko politiko in poskrbeti za eh, nova vlaganja. Najlepša hvala. Gospa Dančila. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ženske v Evropi, predvsem v podeželjskih območjih, se srečujejo z resnimi in velikimi težavami, ko skušajo najti zaposlitev in ko si skušajo zagotoviti finančno stabilnost. Veliko je zdravstvenih težav, eh, predvsem eh, za nosečnice. Ženske se srečujejo z diskriminacijo in pa nasiljem. To negativno vpliva tudi na družine v državah članicah Evropske unije. V Romuniji smo pripravili predlog z javnih ukrepov, ki bi jih lahko izvedli tudi na ravni Evropske unije, vsaj po eh, mojem mnenju. Govorim o zagotovitvi zaposlitve za ženske iz podeželskih območij. Potrebno je zagotoviti podporo tistim ženskam, ki delajo v drugih evropskih državah. Zagotoviti moramo brezplačne teste nosečnosti in mislim, da bi eh, morali tako eh, delodajalci, kakor tudi delojemalci sodelovati v tem posvetu. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Marijas. Najlepša hvala, gospa eh, predsedujoča. Pred kratkim je komisija dala negativen odgovor Grčiji kar zadeva izplačilo očkodnine strani Nemčije. To eh, je nesprejemljivo. Komisija posluša le Nemčijo. Še posebej, eh, ko gre eh, za zadeve, ki segajo v vojne čase. Tukaj gre za grškega naroda. Eh, Evropska unija se je spremenila v Nemško unijo in s tem se eh, zgodovina spreminja. Ta odločitev Evropske komisije je še bolj osamila Berlin in eh, to je bilo jasno tudi po izjavi predstavnika vlade. Dejal je, ja, to vprašanje smo sedaj rešili. Toliko različnih zadev uh, bi morala komisija obravnavati, memorandum in tako naprej. Uh, vidimo, kako uh, komisija zanemarja uh, Ciprasovo vlado, no tudi uh, vlada pravzaprav uh, ne stori ničesar, ampak še naprej se bomo borili za izplačilo očkodnine strani Nemčije. Najlepša hvala. Gospod Selimovič. Nekateri politiki v Bosni in Hercegovini želijo izvesti referendum eh, in sicer na državni praznik glede dela te države, namreč Republike Srpske. Eh, to je v nasprotju z temeljnimi eh, pravili. Razumem sicer, da gre tukaj za predvolilno kampanjo, ampak ta referendum bi se slabo končal ne ogroža le varnosti in stabilnosti te države, ampak predstavlja možnost za pričetek oboroženega konflikta. Tega ne smemo dopustiti. Ta država se ne more vrniti v 90-ta leta. Mir na Balkanu smo le s težavo dosegli. Evropska komisija se mora torej odzvati mir in stabilnost eh, sta pomembna temelja, o katerih se ne želimo eh, pogajati. Torej, eh, ta referendum nikakor ne sme biti organiziran in Evropska unija tega ne sme dopustiti. Gospod Ferreira. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Zadnja vlada na portugalskem je sprejela nekaj zelo slabih ukrepov, eh, ki so bili sedaj eh, sicer deloma odpravljeni. Ampak ne želimo usiljevanja Evropske unije. Evropska unija želi preprečiti vse dejavnosti, ki bi onemogočale izvajanje eh, političnih dejavnosti, ki jih želi Evropska politična sredina. Nesprejemljivo je, da bodo uvedene sankcije zopr Portugalsko. Tukaj gre za izsiljevanje, za prekinitev izplačila eh, sredstev iz eh, sk evropskih skladov. Vse to je nesprejemljivo. Čas je, da naredimo konec temu izsiljevanju. Eh, čas je, da ponovno vzamemo monetarno politiko v svoje roke. Na vse zadnje imamo nacionalno banko in prevzeti moramo nadzor nad portugalskim bančnim sektorjem. Najlepša hvala, gospod Sebastian. Bonanit, gracias, señora presidenta. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Špansko ministrstvo za okolje pravi, da je začelo pogajanja za to, da se določijo ustrezna zaščitna območja v sredozemlju, predvsem za mehkušce iz Alice in Katalonije. In španska vlada zahteva, da bi na tem področju opravila tudi določena raziskovanja oziroma vrtanja. To pa seveda onemogoča nadaljni razvoj, naprimer na Balearskih otokih, kjer je turizem kot ključna dejavnost. Alianca Malbrava je državljanska pobuda, ki zahteva od španske vlade, da začne spoštovati evropska pravila na tem področju, kajti dovoljenja, ki si jih je pridobila, niso veljavna. Ampak kaj se je zgodilo? Vse moči. Znanstveniki pravijo, da to vrstno dejanje seveda pomeni veliko nevarnost, nihče pa zopr te projekte ne protestira. Hvala. Gospod Koral. Ja. Yeah. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V moji regiji na eh, Siciliji je 100 eh, tisoč hektarjev eh, kmetijske zemlje in ta kmetijska proizvodnja nam je omogočila številna delovna mesta, prinašala nam je dobiček in ukvarjali smo se z pridobivanjem uh, eh, limon. Ampak Evropska unija se je odločila, da bo uvedla pravila glede sledljivosti proizvodov. Veliko je mogoče kolegov, ki še niso nikoli okusili prave limone iz uh, Sicilije. Ampak eh, z uh, temi pravili uh, smo uh, zavrli kmetijstvo eh, na Siciliji. Gre eh, za eh, to, da moramo zaščititi domačo proizvodnjo in to moramo storiti čim prej. Gospod Burgecija, pred nekaj tedni, kot vsi vemo, je Italijo Eh, prizadel eh, velik potres in sicer je prizadel tri regije v eh, Italiji in župan ene izmed najbolj prizadetih občen, Piroti iz kraja Amatriče, me je vprašal, če lahko v Strasburgu spregovorim o tem. Zaradi tega, ker bo delegacija Evropske komisije obiskala potresna območja. Želel je, eh, da eh, tukaj v Strasburgu prosim, da bi se ta delegacija pogovarjala neposredno eh, z župani, z regionalno ravnjo. Namreč te regije potrebujejo pomoč, zato da bodo lahko ponovno zagnale proizvodnjo in industrijo, kajti prizadeta ni bila le narava, ampak so bila s tem ogrožena tudi delovna mesta in eh, ti prebivalci želijo rešiti svojo identiteto, eh, svojo, svoje regije eh, in pa svoj način življenja. Gospod Zarjanopoulos. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V Evropskem parlamentu se obravnava peticija glede eh, očkodnine eh, za Grke in sicer eh, zaradi nasilja Nemčije v času vojne. Ampak ta peticija je bila pravzaprav poteptana, kajti Evropska komisija se je odločila, da bo poslušala Nemčijo in da ne bo sprejela določil za izplačilo očkodnine. V Grčiji je bilo žrtev največ. 71 let po koncu vojne so bile te žrtve ponovno oškodovane. Ponovno so zmagali tisti z druge strani, eh, ponovno so zmagali Hitlerjevi privrženci. Končno moramo poskrbeti za to, da bodo očkodnine izplačane. In da eh, ne bo eh, ponovno eh, okrepljena nemška stran in grška komunistična stranka to zahtevo še naprej podpira. Gospa Boskor je naslednja na vrsti. Hvala lepa. Moram reči, da sem res ogorčena nad tem, kaj je komisija storila decembra lani, namreč ko je šlo za liberalizacijo vizumskega režima, ko je preprečila vstop ukrajinskim državljanom brez vizumov v Evropsko unijo. Na stotine tisoče priseljencev, nezakonitih priseljencev prihaja v, Evropi, v Evropo brez kakršnih koli težav. Ukrajinci pa tudi. Mačari v podkarpatskem območju pa morajo pridobiti vizum, če želijo priti v Evropsko unijo. Ukrajinci so se precej žrtvovali zaradi svoje evropske usmeritve, tako da vas resnično pozivam, da to ukrajinsko vprašanje čim hitreje, čim bolj resno obravnavate in da pripravite tudi ustrezen proračunski okvir za to, da bi se izboljšala naprimer obmejna infrastruktura, kajti pomembno je, da spodbujamo razvoj na tem področju. Mislim, da bi bila to tudi bolj oprejemljiva pomoč za Ukrajince. Hvala. Gospa Grapini. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Gospod komisar. Evropska unija je soočena z velikim pomankanjem zaupanja. Slabo se je odzvala na begunsko krizo, priča smo bili terorističnim napadom in prišlo je do odločitve za brexit. Zato potrebujemo jasne ukrepe za zagotovitev varnosti, za izboljšanje življenskega standarda in pa za spoštovanje človekovih pravic, ne glede na to, kje v Evropski uniji nekdo živi. Po dveh letih eh, svojega mandata pa Evropska komisija še zmeraj nima jasne strategije, ki bi jo lahko eh, tudi predstavila eh, svojim državljanom. Kako bomo ukrepili zaupanje v Evropo, če pa državljani ne vidijo nobenih sprememb? Vidimo, kaj se je zgodilo z Evropskim skladom za strateško vlaganje. Ta nikakor ni vplival na življenje naših državljanov. Torej pozivam Evropsko komisijo da spoštuje načela eh, pogodbe, kar zadeva zagotavljanje varnosti eh, in pa blaginje v Evropski uniji. Ne moremo imeti eh, države, ki so v šengenskem območju in države, ki niso v šengenskem območju. Potrebujemo enotna sporočila. Gospod Jakovčič, bili ste prehitri, gospod Repi. Hvala lepa. Kakšna je prihodnost Evropske unije? Po Brexitu in ko poslušam nekatere govore v tem parlamentu in ko opazujem kolegice in kolege, imam občutek, da sem to že enkrat videl, pred 25 leti namreč. Mislim na prizore ob razpadu Jugoslavije. Ali Brexit zares pomeni začetek konca Evropske unije? Jaz si tega osebno seveda ne želim, pravzaprav želim ravno nasprotno. Pred nekaj dnevi smo se pogovarjali o okrepitvi obrambne sposobnosti Evropske unije. O tesnejših povezavah je razpravljala Višegrajska skupina. Potekali so tudi razprave o eh, federalnem modelu in to se mi zdi prihodnost Evropske unije. Ampak po drugi strani se je potrebno zavedati, da če ne bomo hitro in učinkovito spremenili politike tudi v tem parlamentu, uh, uspeha v prihodnosti ne bo. Pardon, Benito Gospod Benito Ziluaga. Yes. Najlepša hvala. Ravno kar sem prihal iz Kaleja in razmere tam so sramotne. Šest mesecev potem ko je prišlo do zadnje prisilne izselitve, se je število prebivalcev v tem kampu povečalo za tisoč oseb. Pogoji so še bistveno slabši, tudi zdravstveni pogoji. Združeno kraljestvo gradi zid na tem območju, 17 milijonov evrov je namenjenih za tem. Ali se s tem res gradi podoba Evrope kot trdnjave? Ogromno ljudi beži pred vojno. Vidimo pa, kakšen je nasilen odziv posameznih varnostnih sil. Gradijo se zidovi, ki so nekoristni. In vse to zgolj z namenom, da ustvarjajo občutek, da z zadevami obladujejo oziroma z njimi upravljajo. Vendar je to lažen vtis. Potrebujemo jasen političen dogovor, ponuditi pomoč in sprejem vsem tistim, ki to potrebujejo. Na tisoče beguncev je tako znotraj nje, kot tudi izven nje. Gospod Terry Cabras. Hvala lepa, gospa predsedujoča. 11. septembra 2016 je skoraj da milijon oseb ponovno šlo na ulice v Kataloniji in ti posamezniki so slavili dan državnosti oziroma pomemben dan za Katalonijo. Želijo si, da bi postali neodvisni. Mislim, da v Evropi nismo nikjer priča tako odločnemu in stalnemu zagovarjanju za cilj, kot je to v Kataloniji. Potrebujemo referendum, tako kot je naprimer potekal na Škotskem, da bodo vsi posamezniki lahko imeli možnost glasovati o tem, ali želijo, da Katalonija postane neodvisna ali ne. Moram pa še enkrat obsoditi v parlamentu tudi delovanje španskih organov, ki so delovali negativno, nedemokratično. Ne morete zlorabljati zakonodaje zato, da ošibite demokracijo. Zakon je volja ljudstva. V Španiji smo očitno pozivili na to, vendar v Kataloniji tega nismo pozabili in zahtevamo svoje pravice. Hvala. Gospa Vonštah. Ja, najlepša hvala, gospa predsedojoča. Iz Brexita se ničesar nismo naučili. Eh, nemška in francoska eh, vlada sta namreč eh, predstavili čudovito idejo o evropskem proračunu, o evropski vojski, o evropskem zavarovanju za brezposelne, pomoči za brezposelne in tako naprej. In ko da vse to še ne zadostuje, naj bi Evropska unija dobila še dodatne pristojnosti na davčnem področju. Eh, poleg tega naj bi črpala lastna sredstva eh, in uvedla eh, evropske vinjete ter davek na CO2. Britanci še niti z eno nogo niso stopili iz Evropske unije in že razmišljamo o tem, kako vzpostaviti nekakšno evropsko super državo.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 izjave eh, na temo Irske so eh, pokazale, da temu ni tako. Rečeno je bilo, da Irska lahko porabi sredstva, ki jih bo projela za bolnišnice in šole, ampak eh, vemo, da tudi druge države želijo svoj kos torte in Irska bo dobila le drobtinice. Gre za podkupljanje Evropske komisije pred, tik pred našimi nosovi in uh, francoski komisar eh, to mirno sprejema. To je isti komisar, ki je del trojke in uh, ki je od nas zahteval, da prevzamemo 60 odstotkov stroškov uh, krize uh, in da uh, izplačamo dolg brez dvoma tudi francoskim bankam. In to je najhujša politika, ki jo lahko izvaja Evropska komisija. Gre za obljube, ki jih komisija ne bo mogla uresničiti. Gospod Karti. Gospa eh, predsedujoča, odgovor eh, vlade na eh, finančno krizo, na obremenitev eh, navadnih družin eh, ni bil ustrezen. Uvedena je bila politika varčnosti. Poleg tega pa je bila vzpostavljena eh, tudi tako imenovana slaba banka oziroma nacionalna agencija za upravljanje. In sedaj se je pokazalo, kako zelo katastrofalni bodo rezultati te agencije. Pokazalo se je, da je šlo tukaj pravzaprav za banko, ki je bila vzpostavljena na osnovi podkopnin. Eh, prodana je bila 17 eh, milijard pod svojo vrednostjo, torej je potrebno dejavnosti eh, te agencije takoj prekiniti. Preiskavo je potrebno izvesti takoj. Irski davkoplačevalci ne bi smeli čakati na novo preiskavo o državni pomoči, zato da bi izvedeli, Eh, kako zelo so jih ogoljufali. Najlepša hvala. Gospod Carver, srečujemo se eh, z eh, podnebnimi spremembami in tega se vsi zelo dobro zavedamo. Jaz pa bi rad upozoril na težave, ki se pojavljajo zvezi z malim panskim kroščem eh, v eh, Italiji, z eh, tem parazitom se bojuje tudi v Kanadi in v ZDA. Ta mali panski hrošč sedaj postaja endemičen v Italiji. Danes pozivam k takojši prekinitvi izvoza vseh italijanskih matic. Če eh, ne bodo sprejeti takšni ukrepi, bodo naše čebele izumrle. Britanski čebelari pozivajo k temu ukrepu, ampak nihče jih ne posluša. In eh, potrebno se je odzvati takoj ali pa bo prepasno. Če... Gospod Štetina. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Volitve v eh, ruski parlament, v rusko dumo, eh, bodo potekale 18. septembra in potekale bodo ne le na ozemlju eh, Rusije, ampak tudi na ozemlju Krima. Na ta način želijo poskrbeti za legitimnost priključitve Krima glede na referendum 16. marca 2015 pri tem ruska vlada izvaja eh, obsežno eh, propagandno kampanjo. Gre za popolno nespoštovanje mednarodnega prava. Tukaj gre za nespoštovanje resolucije Združenih narodov 6.8 eh, skozi 200. Krim je del Ukrajine in zanikanje tega kaže na nespoštovanje eh, neodvisnosti eh, države. Gospod Tanasisko. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Dragi kolegi. Če tudi še ni prišlo eh, do brexita, eh, smo že slišali svarila eh, strani podjetij, ki imajo sedež v Združenem kraljestvu. Japonci so zaskrbljeni zaradi svojih ulaganj v Evropski uniji. Govora je tudi o Evropski agenciji za zdravila. Japonska ne želi več sodelovati s to agencijo. Eh, mislim, da je ključnega pomena, da eh, to agencijo prestavimo v Romunijo in to je potrebno storiti čim prej, zato da Brexit ne bo zavrl dejavnosti te agencije. Eh, Romunija je ena izmed držav, ki ima dolgo tradicijo na tem področju in rad bi se priključil eh, pisni eh, deklaraciji na to temo. Čas je, da eh, evropski poslanci pokažemo, da želimo močnejšo Evropsko unijo, v kateri vse države članice uživajo enako zaupanje. Najlepša hvala. Ne, nisem jaz na vrsti, dobro. Ja, vendarle, dobro. Bom pa še enkrat začela. Najlepša hvala. Britanska vlada še ni zadovoljna z tem, da nas je izgnala iz Evropske unije. Sedaj eh, ne želijo spregovoriti o prihodnosti Severne Irske. Vlada je zmedena. Brexit pomeni Brexit, ampak kaj to pomeni za državljane eh, Združenega kraljestva, eh, Walesa, Škotske, eh, Severne Irske? Tega pa ne vedo in to škoduje državljanom in eh, tudi podjetjem. Tako irska, kakor tudi eh, britanska vlada morata čimprej razmisliti o tem, kako eh, boste spoštovali željo prebivalcev eh, Severne Irske, ki so želeli ostati v Evropski uniji. Potrebno je prisluhniti organizacijam za človekove pravice, podjetjem, študentom, kmetom in političnim strankam, ki so vsi zelo jasno povedali, eh, da želijo ostati. Eh, imamo tudi jerske potne liste in to pomeni, da smo eh, evropski državljani. Torej, ostati v Evropski uniji mora pomeniti zares ostati. Hvala lepa, gospod Čaki. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Lani smo opravili razpravo o manjšinah. Z gospodom Timmermansom smo se o tem pogovarjali. Rekel je, da se pripravlja projekt za to, da bi razrešili te težave. Evropska komisija je potem ocenila ta projekt, tudi odbor Libe je storil enako. Decembra lani je parlament sprejel odločitev v zvezi s tem, da naj ta program dobi milijon evrov sredstev. Gre za projekt Evropa združena v raznolikosti. Januarja, aprila, junija in na začetku septembra naj bi nas obveščali o tem, kaj se s tem dogaja, vendar se ni zgodilo nič. Tako da me zanima, kaj počne komisija, ali bo ponovno zagnala ta program ali kaj. astăzi peste trei milioane de elevi și preșcolari au început un nou an școlar în România. Gospod Negresko, najlepša hvala. Sprašujemo se, če eh, izobraževalni sektor zares eh, predstavlja boljšo prihodnost eh, za otroke. Seveda gre pri tem za strošek, ampak krati gre tudi za uresničev san naših otrok. Oblačam, obnašamo se kot računovodje, pri tem pa ne razmišljamo o prihodnosti naših otrok. E, utopili smo se v birokraciji in e, naš sistem je zastarel. E, Evropska levica je predlagala nekaj ukrepov, poskušala je prepričati evropske politike, da je potrebno sprejeti konkretne ukrepe za pomoč prihodnjim generacijam. Jaz sem mlad poslanec in zato mislim, da je moja dožnost, da vam povem, da romunska mladina želi, da bi eh, izobrazba bila ena izmed eh, prioritet Evropske unije. Najlepša hvala, gospod Dele. Najlepša hvala, gospa predsedujoča cilj eh, vseh eh, držav Zahodnega Balkana je, da se pridružijo Evropski uniji in te želje ne smemo zanemariti, kajti v nasprotnem primeru bo prišlo do utrujenosti v teh državah. Zato me veseli, eh, da si Evropska ljudska stranka prizadeva za ulaganje v to regijo. Vidimo, kako zelo pomembna je prisotnost Evropske ljudske stranke. To se je izkazalo na včerajšnjih volitvah, Videli ste rezultat stranke HDZ. Eh, rad bi tudi eh, poudaril eh, željo srpske nacionalne stranke, da postane pridružena članica Evropske ljudske stranke. O tem bomo razmislili. Na ta način bi Evropska ljudska stranka postala še močnejša in bi prispevala k stabilnosti v regiji. Najlepša hvala. V zaključek še gospa Šojdrova. Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Jaz bi vas la rada opozorila na eh, napetosti, ki se pojavljajo v naših odnosih z Turčijo. Kot članica eh, odbora za zaposlovanje bi morala iti eh, na obisk Turčije prihodnji teden, ampak ta obisk je bil odpovedan in sicer zaradi tega, ker naša varnost ne bi mogla biti zagotovljena. In ker ne bi mogli izvesti načrtovanega obiska. To me skrbi. Še prav posebej, ker eh, Turčija želi eh, ukinitev vizumskega režima. Skrbi me tudi celotna situacija v Turčiji. Želim si, eh, da bi Turčija spoštovala sporazum med Evropsko unijo in Turčijo in da bi tudi spoštovala pogoje tega sporazuma, ampak ali nas mora res biti strah eh, potovanj v Turčijo, nismo dobili nobenih informacij. In če nimamo tovrstnih informacij, ne moremo ukiniti vizumskega režima. Najlepša hvala. Zasedanje se bo nadaljevalo jutri ob 9. uri. Dnevni red eh, je bil objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem je zasedanje prekinjeno. Lep večer vsem, ki ste ostali.